Dear colleagues, we are... Dragi kolegi, to start, I invite all... Pripravljeni smo na začetek. Prosim, da se vsi usedete na svoja mesta. Zdaj pa lahko začnemo z glasovanjem v skladu z ogovorom za člen 106 o, o kofeinu. Glasovali bomo v, v bloku o uvodni izjavi bici B, C in G v četrtem odstavku, kdo je za. Kdo je proti?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 in zavrnjeno. No. Zdaj pa bomo glasovali o osnutku resolucije, kdo je za, kdo je proti. Vzdržani, sprejeto, najlepša hvala vsem. Lahko nadaljujemo z naslednjim glasovanjem. gre za besedilo, glede katerega se sogovorila svet in parlament na neformalnih pogajanjih o medicinskih pripomočkih. Glasujemo. Glasovali bomo poimensko. Glasujemo. Everybody had voted. Ste vsi glasovali? A, še en glas iz SND -ja smo, smo prijeli. E, e, Glasovanje je konec. Sprejeto. Soglasno, najlepša hvala. Zdaj pa bomo glasovali o in vitro diagnostičnih medicinskih primošjih, gre za kompromis med eh, svetom in parlamentom. Imeli smo neformalna pogajanja, samo na nekaj bi vas želel spomniti in sicer pred eh, plenarnim zasedanjem čakamo še na, na deklaracijo komisije. Glasujemo. Everybody voted. Ste vsi glasovali? glasovanje je konec. Soglasno sprejeto, tudi tokrat najlepša hvala. Čestitam poročevalkim. No flowers for Peter Lise. Okay. Za Petra Lise pa ne bo rož. Dobro. Now we are going to vote on. Uh... Sledi glasovanje o 15. točki glavni cilji 17. konference pogodbenic CITES. gre za vprašanje komisije, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa moramo glasovati o vprašanju svetov, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. tem smo končali z glasovanjem, kar pomeni, da bomo začasno prekinili z zasedanjem. Prosim pa vas, da se vrnete ob petih, ko se bomo sestali z gospodom Timrmansom.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

dragi kolegi ura je pet kar pomeni da lahko začnemo s tem pomembnim sestankom zdaj bi želel toplo pozdraviti prvega podpredsednika Timmermansa na našem odboru za okolje glede na to kakšne so vaše odgovornosti in pristojnosti na področju trajnostnega razvoja. Bi želeli slišati, kakšen je splošni pristop komisije v zvezi s eh, trajnostnim razvojem. Prav tako nas zanima, kakšen je načrt komisije za izvajanje eh, ciljev trajnostnega razvoja tako v evropskih notranjih nacionalnih politikah. Prav tako nas zanima, kaj se je zgodilo s izvajanjem akcijskega načrta za krožno gospodarstvo. Kot veste, je za naš odbor izjemno pomembno izvajanje eh, akcijskega načrta za krožno gospodarstvo in nameravamo tesno temu slediti tudi za izmenjavo mnen vsakih šest mesecev z vami in tudi s podpredsednikom Katanjeno, ki sta oba pristojna za to. V tem kontekstu bi želel povedati tudi, da sem prejel a, mandat strani koordinatorja odbora Envi, zato da bi komisija pripravila vsakoletno poročilo, ki ga mora poslati svetu in parlamentu glede izvajanja akcijskega načrta. Ta dopis, to pismo boste prejeli v naslednjih a, dnevih, želel pa sem danes že naznaniti, da ga lahko pričakujete, glede na to, da se danes tu z nami. Najlepša hvala že vnaprej za vašo prisotnost danes na tem odboru. Dajem pa vam besedo za uvodno izjavo, potem bomo začeli z razpravami eh, vsemi kolegi, odbor in vi bo imel možnost, da postavi vam vprašanja glede teh glavnih točk na agendi. Thank you very much, for, Mr. President, and thank you for having me. Uh, Last... Hvala, gospod predsednik, hvala, ker ste me povabili. Eh, lansko leto moram reči, da sem res užival v naših razpravah. Poskušal se bomo sredotočiti na vaše vprašanje, kar pomeni, da bom imel razmeroma kratko vodni nagovor. Eh, lahko se pogovarjamo o številnih eh, tematikah, ampak želel bi nakratko omeniti temo, ki je meni zelo blizu, že od samega začetka te komisije in ki bo še naprej ostala prioriteta za celoten mandat našega, naše komisije. Gre za krožno gospodarstvo. Svežen je bil sprejet decembra lani, danes pa se izvaja akcijski načrt. Naprimer, pred dvema tednoma smo, oziroma sem sprožil te inovacijske eh, pilotne projekte se Karlo Samoeda. Prav tako v svetu obravnavajo um, svežen o odpadkih. Simona Bonafi je poročevalka za ta dosje v vašem parlamentu in kot komisija smo posem pripravljeni ponuditi tehnično pomoč in nasvete za to, da bi bili kar se da ambiciozni, ampak da bi hrati sprejeli pravila, ki se jih bo dalo tudi izvajati. Kot uh, sem povedal v Strasburgu prejšnji mesec, ko smo se pogovarjali o agendi OZN 2030, moramo hitreje preiti na krožno gospodarstvo in nizko oglično gospodarstvo s panevropskimi rešitvi. V nizozemskem parlamentu sem že napovedal, da moramo to storiti ne samo zato, ker so to prave odločitve za okolje in za naš planet, za naš dom, ampak uh, tudi zato, ker je to prava odločitev za evropsko gospodarstvo, ki krvavo potrebuje nov zagon, zato da bi zagotovili, da imamo dovolj gospodarske rasti, trajnostne gospodarske rasti, ki nam, bomo, ki nam bo omogočala financiranje socialnih sistemov, za katere ocenjujemo, da so izredno pomembni za Evropo. Hkrati nam bo to dalo tudi možnost in priložnost, da vlagamo v področja po celi Evropski uniji. Obstajajo namreč določeni izzivi, ki so ponekod še večji zaradi demografskih eh, trendov. Eh, ne gre torej samo za gospodarsko trajnost, ampak tudi za geopolitično stabilnost, eh, to je tema, ki je nismo načeli v okviru teh vprašanj, je pa s temi vprašanji kljub vsemu povezana. In to me pripelje še do druge prioritete, trajnost, tudi to je prioriteta te komisije, Letos nameravamo predstaviti tudi svoj odziv za trajnostne razvojne cilje. Pripravljamo tudi bolj podrobno analizo tega, kje smo trenutno glede trajnostnih razvojnih ciljev. Eh, prvo kot pa želimo identificirati, kje, so, kje je dodana vrednost evropskega ukrepanja, prav tako pa želimo ugotoviti, kako lahko naše politike pomagajo pri doseganju ciljev iz agende 2030. Poleg načela univerzalnosti so um, te cilje cilji, tako za razvijajoči kot za razviti svet. Prav tako pa je tu pomemben sistem upravljanja. Uprav, oziroma komisija sama in pa različni organi ne morejo zagotoviti, da bodo cilji dosegani. Zato se morajo angažirati vsi, poslovne srednja, nevladne organizacije in vsi ostali akteri. Tako da potrebujemo vašo podporo, ne samo tudi tej ključni, ampak zagotoviti moramo, da bodo vsi odigrali svojo vlogo v tem projektu. Eh, regulacije, regulativo potrebujemo, ampak način, kako se spreme in kako se definirajo Ti zakoni so tako pomembni kot njeno izvajanje. Zato moramo pač zagotoviti, da bodo vključeni vsi deležniki. To je namreč dober način poslovanja za uh, prihodnost. Predn gremo naprej na vprašanje odgovore, bi želel nakratko znaniti nekaj o motilcih in doktrinih. No. To odločitev smo kar nekaj, čaka, nekaj časa kačali. Pred poletjem smo obljubili kriterije za te motilce v okviru zakonodaje glede biocidov in pesticidov. Komisar Andrej Kanetis je danes sprijel ta seznam. Gre za kriterije, ki so posem skladni se definicijami eh, Svetovne zdravstvene organizacije in temeljijo na znanstvenih dognanjih. Prav tako smo se prejeli sporočilo, ki smo jasno opisali, kakšnemu pristopu smo sledili in eh, ugotovitve, uh, do katerih smo prišli, glede jakosti, naprimer, in varnih pragov. Uh, so jasno vključena v ta sporočila in jasno piše, da um, oziroma katerih vidiko ne bomo upoštevali teh kriterijev. V ta dokument smo vložili veliko dela, podpredsednik Katajnen, Andrej Kajtes in komisar Vela so vsi tesno sodelovali na tem dosjeju. Relevantne agencije smo prosili, da ne mudoma začnejo preučevati substance in da so pripravljeni ukrepe sprejeti takoj, ko se dokonča spre, postopek sprejetja. Eh, kriterijev. No, toliko sem želel povedati. Preden sem videl novice na Euro, Euroaktivu, tam je bilo govora o nekem dokumentu, ki je pritrljal v javnost. In ne želim nagraditi tiste, ki se želijo vesti kot politiki s tem, da te dokumente spuščajo v tisk, ampak želel sem nakratko pokomentirati Eh, direktive o pticih in habitatih. Ta zakonodaja je za, za me izjemno pomembna. To so ključni zakonodajni akti za zaščito biolske raznolikosti in eh, narave. Vsi poznate um, mrežo Natura 2000. s 550 ali s 560 tisočimi, vsekakor več kot pol milijona odgovorov smo prejeli v zvezi s, tem, eh, s to tematiko, ki kaže na pomembnost eh, tega področja. Kot veste, sem sam prepričan, da eh, boljša zakonodaja še ne pomeni nižjih standardov in želel bi tudi sam zelo preprosto oceniti trenutno situacijo. To za me ni neka ideološka razprava oziroma pristop. Je, gre za pre, pragmatičen pristop. Preprosto in odkrito povedamo, če nekaj ni pokvarjeno, ga ne popravljate in če lahko to izboljšate, potem pač to izboljšajte. Na ta način smo pristopili k tej zadevi. Um, kakšni so sledeči koraki? Vsi interni postopki zaenkrat še niso zaključeni. Imamo tudi študijo, ki jo izvajajo podizvajalci, ki se še mora dokončati, ampak zato, da bi dokončali svoje delo, moramo eh, dokončati tudi svoj interni uh, dokument delovnih služb komisije, In ta dokument želimo najprej dati na, razla, na razpolago parlamentu. Vi boste prvi, ki boste to odložbo tudi prejeli. Raje pa bi to storil potem, ko se medresorsko uskladimo in sprejmemo odločitve glede nadaljnega ukrepanja, tako da bomo imeli vse skupaj v enem svežnju, tako rekoč. To torej pripravljamo. Vi boste prvi, ki boste obveščeni, ko bo delo končano. Še enkrat pa bi želel podariti, da k zadevi pristopamo pragmatično in ne ideološko. Nekaj, kar ni popravljeno, tega ni treba, oziroma nekaj, kar ni pokvarjeno, tega ni treba popravljati. In to vedno znova a, ponavljam in to lahko danes ponovim tudi po teh novicah, ki smo jih slišali iz kanala Euroactive. Najlepše hvala. Zdaj pa bomo začeli s koordinatorji v imenu političnih skupin za ELS Petrlise. Danke, Herr Fitz. Hvala, Giovanni. Hvala, gospod podpredsednik komisije. Troje bi želel omeniti. Omenili ste odločitev komisije o endokrinih motilcih. Mi smo kot Evropska ljudska stranka branili komisijo, zahtevali smo oceno učinka, ampak treba vzeti na znanje, da je Evropsko sodišče odločilo, da to ne upravičuje zaostanka. V prihodnosti ne more biti tako, da pride do ocene učinka tako pozno. Če je ocena učinka potrebna, potem jo je treba pravočasno pripraviti. Vsebinsko gledano pa bomo pazili na to, da bomo preprečili možna tveganja za zdravje. Ne smemo sprejemati pošalnih sod o teh sestavinah. Treba si vedno ogledati učinke, dozo, sestavine in tako naprej. O temi FFA um, gre za direktivo o zaščiti ptičev. Er Eh, vedno sem bil mnenja, da je treba to direktivo spremeniti. Eh, je pa res, da bi to lahko povzročilo več problemov kot rešitev. Tri leta si bomo razbijali glave zaradi sprememb, eh, problemov in na koncu bodo prevladali tisti, ki se zauzema za zaščito okolja, tisti, ki jim želimo narediti uslugo, pa pravzaprav ne bodo, ne bodo znali ceniti našega dela. Tako da morda nam bo to povzročilo več problemov kot koristi. In pa zadnja točka. Ta odbor je ravno sprejel ukinitev profilov dodane urednosti. Vaša komisija to še vedno brani kljub, napač, kljub obratnemu stališču Evropskega parlamenta. Mislim, da bi, bilo, da bi to bil dober zgled, dobre zakonodaje, če bi odpravili te profile dodane vrednosti, tako kot je to predlagala EFSA. Imamo uredbo o živilih, tako da vsak potrošnik lahko točno izve, kaj je v živilih in eh, ti profili dodane vrednosti ustvarjajo samo zmedo. Dobro bi bilo, če bi tukaj sledili parlamentu, tudi v intervju se boljše zakonodaje. Hvala. Matijas Grote, v meni socialistov. Hvala lepa. Gospod podpredsednik, hvala lepa za to izmenjavo stališč. Uh, no, uh, zaradi vašega portfelja smo kasneje k vašemu dosjeju dodali še uh, vprašanje trajnostnega razvoja. Uh, no, jaz bi se lotil teme boljša zakonodaja in uh, njeno izvajanje. Ko imamo tukaj naše uh, pogovore o izvajanju zakonodaje, ko se pogovarjamo o tem, kako naj sprejmemo našo zakonodajo, je še vedno tako, da recimo Nature 2000 še vedno nekatere regije ne izvajajo. Po eni strani imamo zašito okolja, na drugi strani pa imamo kmete, vse skupaj predstavlja potem en mučen proces. Uh, In uh, zato bi svaril pred tem, da bi kdo mislil, da bomo se sedaj, da bomo spet, spet odprli ta dosje ali da bomo še čakali. Uh, ne, nujno je treba poslati signal tudi strani komisije. Vi ste rekli, da se boste vsega skupaj lotili pragmatično, to se mi zdi dobro in uh, tukaj je treba pač uh, razjasniti zadeve. Prišlo je do že nekaj uh, frustracij. Uh, kdaj bomo dobili neko sporočilo v zvezi s tem. Jasno je, če imamo tukaj 5000 zahtev, potem je seveda treba vse te obvladati, tu moraš biti razumen. No, seveda se te ustvarja vtis, da vsi čakamo na britanski referendum in čakamo, kaj se bo zgodilo, Cameron. Uh, se tukaj prav tako še naprej zauzema za razne okoljske teme. Kar se tiče endokrinih motilcev, tukaj obstaja določeno razhajanje stališč. Kregali smo se tudi pred sodiščem, mi smo se pridružili tožbi Švedske. In sedaj je treba pač eh, še enkrat analizirati, kaj eh, ste sedaj na novo predlagali. Eh, mi bi si želeli, da bi se teh tem lotili za večjo hitrostjo in uh, da ne bi bilo v prihodnosti več tako, da bi se morali na koncu vsem skupaj kregati pred sodiščem. To nikomor ne prinese koristi. Še vprašanje krožnega gospodarstva. To je eden izmed pre, najpomembnejših projektov, ki jih pripravljamo, eh, kajti Evropa se zgublja v podrobnostih, ukvarjamo se z glifozati in podobnimi zadevami, kjer se samo ustvarjajo frustracije. Več energije bi morali usmeriti v to, da bi napredoval dose o krožnem gospodarstvu. Ta zgodba se mora nadaljevati. Kar se, tače, kar se tiče odpadnih, odpadne hrane. Uh, ko gre za recimo eh, crkve, za dobrodelne družbe, k temi bi se morali povezati. Eh, torej, treba se skupaj praktično urediti, ne pa se ukvarjati samo za znanstvenim vidikom. Krožno gospodarstvo je pomembno področje, kot je povedal gospod Katanjen, to je treba nekaj več pritiska za to, da bomo se zauzeli za ta dosje da bo tudi komisija skrbela za napredek za mojo skupino SD, je krožno gospodarstvo eno izmed glavnih tem v tem zakonodajnem obdobju, kajti to prinaša seboj delovna mesta in to vodi našo družbo v pravilno smer. Ne da bi ob tem predpisovali ljudem, kako naj živijo in kaj naj jedo. Gre za zagotovitev cikličnosti, tako da res apeliram tukaj na vas. Najlepša hvala. Gospod Demes Meker, ITR. E ja, de vicevoorzitter om naar deze commissie te komen. Ja, najlepša hvala. E, najlepša hvala, gospod podpredsednik, ker ste se udeležili današnjega zasedanja. Zares sem prisluhnil temu, kar ste povedali v zvezi s dvema direktivama o pticah in o habitatih. Evropska komisija pod več kot tisoč dnevih ni povedala, kaj namerava storiti s tema direktivama. Sam sem bil poročevalec za biotsko raznolikost in za umestni pregled. 86 odstotkov vseh poslancev je prosilo, da ne odpirate eh, direktive od ptice v smislu revizije, ampak da se osredotočate na njeno boljšo izvajanje. in za isto se je zauzelo več kot 15 držav članic in 100 tisoč državljanov. To je najpomembne pravzaprav. 100 tisoč državljanov se je na vas obrnilo tudi s pomočjo kampanje za to in vsi se sprašujemo, kdaj se bo komisija odzvala na to. Bolj jasno, kot to ne more biti. Potem smo dobili tudi to uh, evaluacijsko peročilo v zvezi s preverjanjem ustreznosti eh, direktive o pticah, tam okoli 600 strani. Poročila imam pred seboj in jasno je, jasno je iz tega poročila, da ni treba ničesar prilagajati in spreminjati v teh dveh direktivah. Kakšno je torej stališče komisije v zvezi s tem? Prav tako naj bi se organizirala konferen konference konec meseca junija na to temo, potem pa smo morali vse skupaj odpovedati, zato ker eh, dokumenta delovnih služb komisije še nimamo. In to je zares sramota. Zgrožen sem. To je vse prej kot neko dostojno dobro vodstvo, to je vse prej kot demokracija. A zares poskušate uničiti še zadnje zrno zaupanja, ki ga državljani imajo v komisijo. Če želite storiti, to vam uspeva. Vedno bolj se mi gnusi to, ko slišim, da se a, osredotočate na migracijsko krizo in begunsko krizo. Ja, vse se strinjam, da begunska kriza pomeni velik izziv za nas, ampak isto velja tudi za biotsko raznolikost. Časa ne smemo več izgubljati. Mislim, da to pravzaprav niti ni pravi razlog, zakaj ste prišli do te zamude pri dokumentu, to je samo pesek v oči. Zanima me, zakaj vse skupaj zavlačujete. Mislim, da kar nekaj akterjev zelo trdo dela za to, da bi se oslabilo te direktive. A nam lahko enkrat, saj enkrat poveste, kdo je za to odgovoren. Zakaj je nemška industrijska zveza komisiji februarja pisala, zato da bi pod vprašanje postavila izid tega poročila. Niso bili zadovoljni s tem poročilom. Zanima me, kdaj boste objavili ta dokument komisije. Kaj to pomeni? Brško bo to možno. Komisija mora sprejeti odločitev v zvezi s pregledom ustreznosti. Najlepša hvala, gospod Grebrandi, v imenu liberalcev. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Lepo pozdravljam gospoda Timrmansa, obravnavamo nekaj, kar bo zlasti na dolgi rok se izkazalo za najpomembnejši del njegovega portfelja. Morda ni ta del doležen ogromne medijske in politične pozornosti, ali, ampak čez 10-15 let bomo videli, da je bil to zares najpomembnejši del tega a, portfelja. Želel bi se navezati na to, kar je povedal Mark Demesma, kar v zvezi s revizijo direktive o pticah in habitatih. Ne bom ponavljal tega, kar je že sam povedal, ampak želim izpostaviti dva dodatna elementa. Prvo kot prvo, čas, ki se ga je komisija vzela za to delo, ustvarja ogromno negotovosti na terenu. Kaj se bo zgodilo, z bodočo zakonodajo na področju okolja. Se bo to razvedonilo? Ne vemo. Če, bo, če bomo to odpirali, lahko to posežejo tudi države članice, parlament in tako naprej. Nikoli ne moremo vedeti, kaj se bo zgodilo, če se ta postopek začne. In če si preberete različne analize v zvezi s politikami glede narave, vidite, da je to ena izmed najuspešnejših zakonodaj v trenutnem akiju. Samo ena težava je izvajanje v državah članicah. Če pa bo komisija še naprej toliko časa potrebovala za postopke RIFIT-a, kaj to pomeni? A to pomeni, da bodo države članice začele bolje izvajati zakonodajo ali pa bodo čakale še nekaj več časa, da začnejo spreminjati svojo prakso in bolje izvajati zakonodajo. Bojim se, da se bo zgodilo to slednje. Še nekaj, gospod predsednik, glede umestnega pregleda, glede biotske raznolikosti. Vsi govorimo, kako pomembna je narava na splošno. Ogromno študij imamo, ki jasno kažejo, kako je narava pomembna, tudi v smislu gospodarstva. Izračunano je bilo, da izguba biotske raznovrstnosti stane 3 odstotke BDP-ja vsako leto, kar pomeni, Ta dejstvo, da je Evropska agencija za okolje objavila lansko leto aprila um, poročilo o stanju narave, ki je potem povzročilo ogromno kriznih sestankov na Evropski komisiji. Vsi pač poskušamo zagotoviti gospodarsko rast, ampak v tem poročilu agencije je bilo jasno, da, um, iz, izgino, da, se izg, da, je še, da, da biotska raznolikost izginja še hitreje kot je prej. Ampak ni se zgodilo nič. To revi, reviderano verzijo zdaj pričakujemo, ampak strinjamo se z agencijo. Sicer ciljev ne bomo um, dosegli, ne bomo uspeli ustaviti izgube biotske uh, raznolikosti. Kaj šele, da bi nadoknadili to zamudo, ki jo imamo. Tako da sam moram reči, da zares pričakujem neke predloge komisije, kako spremeniti ta negativni trend in kako doseči cilje, ki smo se jih zastavili za leto 2020. Če ne, bomo v končni fazi prisiljeni priti do istega sklepa kot leta 2020 in sicer, da cilji ne bodo doseženi. In na zadnje, gospod predsednik, imam komentar glede krožnega gospodarstva. Vaš govor prejšnji teden na zelenem tednu je bil odličen, ampak ne gre za um, okoljsko agendo, ampak gospodarsko agendo. Gre za bodočo gospodarsko rast v Evropski uniji. Ampak hkrati dejanja ne sledijo tem besedam. Slišal sem, da na komisiji teče ogromno postopkov počasneje glede krožnega gospodarstva. V okviru, okviru semestra nimamo praktično ničesar več glede krožnega gospodarstva. Potem ekodizajn. 2015 ste to obljubili, zdaj pa ste vse skupaj zaustavili in preložili na nedoločen čas. Nam lahko, prosim, poveste, ali je krožno gospodarstvo še vedno politična prioriteta? Ali lahko to dokažete ne samo z besedami, ampak tudi z dejanjem? Hvala.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 bi bilo dobro, da bi nas obiskali tukaj v odboru. Vi ste pristojni za številna področja, za katera je pristojen tudi naš odbor. Tako da upam, da nas boste večkrat obiskali in da ne bomo tako dolgo čakali na vas. Kako so povedali predhodni govorniki, bi želela tudi sama spregovoriti o modernizaciji direktive o habitatih in ptičih. Vsi smo čakali na oceno učinka. Junija naj bi bila ta objavljena, ampak do sedaj nismo dobili. To me negativno preseneča in negativno me je presenetil tudi tiskovni predstavnik komisije, ki eh, meni, da sedaj ni pravi čas za to, če še da imamo polne roke dela z begunsko krizo. Dobro bi bilo, če ne bi z izgovorom begunske krize uh, skrivali vse tisto, kar niste pravočasno opravili. Ni primerno, da begunsko krizo uporabljate kot izgovor. Po besedah vašega tiskovnega uh, predstavnika je vse skupaj zvenelo tako, kot da lahko sedaj vsi dvignemo roke in ne počnemo ničesar, dokler ne bomo našli rešitve za begunsko krizo. Ampak gre tudi za druge direktive, ne samo za ptiče in habata, habitate, gre tudi za direktivo o odpadkih, gre za mm, oceno okoljskega učinka Nature 2000. Dobro bi bilo, če bi lahko dobili nekakšen pregled Eh, tega, v kolikšni meri države članice izvajajo te ukrepe ali pa jih ne izvajajo. Pogosto imam občutek, da tukaj sprejemamo nove zakonodajne ukrepe, ampak države članice nam preprosto ne sledijo. Oziroma ne izvajajo niti že sprejete zakonodaje in to včasih tudi po pet ali sedem let. Želela bi opozoriti tudi na endokrine motilce. To je tema, ki se nas vseh eh, dotika. Mislim, da je nespremljivo, kako se komisar Androkajtis obnaša v zvezi s to zadevo. Ni se odzval na uh, odločitev parlamenta, ni se odzval na odločitev sodišča. To se ne bi smelo zgoditi. Kako pa naj potem povečamo zaupanje v Evropsko unijo, če Evropska komisija sama ne spoštuje odločitev Evropskega sodišča? Kako se boste soočili s tem problemom? Najlepša hvala v imenu zelenih. Gospa Hulken. Uh, eh, tak, herr formand, og uh, jeg vil anbefale komisæren at lytte på... Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Bi priporočila, da komisar posluša, kar v nizozemščini. Kolegi so omenili direktive o naravi in pravzaprav so povedali to, kar piše v mojih zapiskih. Je ta rifit se kar naprej odlaša in zgodi se nič. In kolegom želim povedati, da um, niste pravični do uh, kolega Timmermansa. Ravno kar je povedal, da če nekaj ni pokvarjeno, tega ne bomo popravljali. To je zelo dobro sporočilo, zelo jasno sporočilo. Jasno je bilo že prej, da so te direktive posem dobre, da delujejo dobro. Smo, ta podatek smo dobili tudi, ko smo se podsvetovali z javnostjo, to piše tudi v poročilu, to trdimo že kar nekaj časa, komisiji to ponavljamo že delo, zelo dolgo časa, torej če nekaj ni pokvarjeno, tega nima smisla popravljati. In komisija nazaj servira nazaj te iste besede. Odlično je, da smo slišali to sporočilo strani gospoda Timmermansa. Mislim, da je to razlog za praznovanje. Mislim, da lahko komisijo samo pohvalimo v nebesih se vedno bolj veselijo enega grešnika, ki deluje, ki ukrepa pravično, kot pa, če dobro deluje, sto poštenih ljudi. Torej, kot je bilo rečeno, je zdaj te informacije prejela splošna javnost in gospodu Timmermansu bi želeli uh, počasno povedati, kakšne so te informacije, ampak najprej potrebujemo vaš dokument in potem potrebujemo tudi priporočila glede tega, kaj namerava komisija sploh storiti. Kolegi so povedali, kaj je pomembno in kaj moramo storiti. Pripričana sem, da je komisar Timmermans prisluhnil našemu odličnemu nasvetu in da bo zdaj storil nekaj v zvezi s temi direktivami. Še nekaj bi želela dodati. Samo nekaj obstaja, kar bo za komisijo izjemno pomembno. In tu ne govorim samo o pomembnosti biotske raznolikosti, ne samo v smislu gospodarske rasti in za gospodarstvo, ampak tudi za podnebje. To je zelo pomembno tudi za podnebje. Moramo imeti biotsko raznovrstnost posem. Um, oziroma, zahvaljujem se vam in pričakujem, da bo komisija storila vse, uh, kar lahko na tem področju. Mark Demesmaker je povedal, da prebivalstvo ne zaupa Evropski komisiji, ta ogenj že gori in ne bi smeli nam zlivati še olja. Zlasti glede zakonodaja, ki je zelo priljubljena med našimi državljani. Ne smemo biti uh, nekako redko besedni in preveč šipki glede teh a, direktiv. Pač jasno moramo povedati, da je to zakonodaja, ki dobro deluje, ki je ljudem všeč, in jo moramo še okrepiti. Najlepša hvala. Hvala lepa. In zdaj po tem prvem krogu vprašanj predstavnikov političnih skupin dajem besedo podpredsedniku Timermansu za prvi krok odgovorov. Hvala lepa in hvala za vsa vprašanja in pripombe. Glede endokrinih motilcev smo danes poskusili zagotoviti, da v celoti izpolnjujemo razsodbe sodišča. In če prav vem, boste o tem razpravljali jutri s komisarjem Andrej Kajtisem in lahko mu posredujem vsega vse te podatke o današnji izmenjavi mnen z vami in tudi o današnjih odločitvah glede ptic in njihovih habitatov. Včasih stvari trajajo dlje, kot bi si želeli. To je del življenja. Včasih tudi v Evropskem parlamentu je tako. Včasih prav čakamo na poročila poročevalcem. V vseh institucijah se to dogaja tem primeru delamo na tem, predstavil sem vam naš splošni pristop glede tega vprašanja, ki je bil izpostavljen tudi v danščini. In za me je to pomembna odločitev. Gre za vprašanje, kako lahko stvari izboljšamo kako lahko bolje zaščitimo naše okolje in da pomagamo državam članicam, da to izvajajo na pravilen način, da pazijo na biotsko raznolikost v naravi, tako rastlinskih in živalskih vrst. Eden od vas je izpostavil, da je problem v izvajanju, v uporabu zakonodaje, ko se prenese v nacionalno zakonodajo. Pri tem bi morala komisija biti v pomoč državam članicam in pomagala odpraviti nejasnosti in tako naprej. No, ker pa že imamo odprto in odkrito razpravo, moram reči, da iz različnih političnih strank ali družin dobivam drugačna, različna sporočila, nekatera zelo čustvena nekateri strankarski kolegi iz EKR so, ima, imajo zelo različna mnenja med seboj. Nekateri pravijo, da državljani si ne želijo zaščite okolja. In obe strani se sklicujeta na državljane z zelo nasprotnimi mnenji. Tako da sklicovanje na državljane ni vedno na mestu. Sam sem vam predstavil svoje stališče, ampak da me obtožite, da lažem, gospa Demesmak, tega ne jemljem, gospod Demesmak, tega ne jemljem na lahko. Ne lažem vam, dejstva vam predstavljam na odprt in odkrit način in traja pač nekaj časa. Žal mi je tako, jaz sam bi si želel, da bi stvari hitreje potekale ampak želim, da bodo stvari narejene dobro, ko bodo dokončane. Lahko vam podam samo analizo javnih posvetovanj, predstavil pa sem tudi, kako se bo komisija odzvala na to in na kakšno bo sporočilo komisije. Današnji sestanek z vami je zame prav tako zelo pomembno sporočilo. Velika večina v parlamentu mi daje jasno sporočilo in predstavnik ELS-a je s tem začel in to je sporočilo z njegove strani. Cenim to sporočilo, da je bil dovolj odprt in odkrit, da pove, kakšno je njegove mnenje glede razvoja dogodkov na tem področju. To mi bo pomagalo pri sprejemanju odločitev interno na komisiji. Namesto, da drug drugega napadamo, naj rečem, da si moramo pomagati in vsi vleči vrv isto smer. Jaz se pa bom potrudil, da bomo vključevalni in da bomo v naši instituciji si vzeli čas, da pogledamo na vprašanje vseh zornih kotov, tako da bo lahko odločitev potem močnejša. Gospod Lize je spraševal o profilih prehranskih vrednosti. To še ni bilo dokončano, tako da bomo da pričakujemo rezultate naslednje leto. Zdaj pa vprašanje krožnega gospodarstva. Naj še enkrat ponovim. Krožno gospodarstvo moramo postaviti v spredje in vključiti vse možne ukrepe. Če si pogledamo možnosti, ki jih predstavlja digitalni trg, energetski trg oziroma energetska unija, izboljšanje delovanja notranjega trga, če si pogledamo vse, kar Delamo na področju infrastrukture. Če si pogledamo EFSI, vidimo, da je v EFSI veliko zanimivih elementov. Če si pogledamo načine, kako lahko uporabimo strukturne sklade, lahko uporabimo krožno gospodarstvo v prid trajnostnega gospodarstva in to bo pripomoglo k razvoju gospodarstva v številnih državah članicah. To bo vedno bolj del našega gospodarstva. Naj podarim to, kar je povedal gospod Holt in gospod eh, Gabrandi. To je premik v vzorcih razmišljanja v našem gospodarstvu. In to ima lahko zelo dolgoročne in daljnosežne posledice. Nove naložbe v EFSI, te imamo za cilj in dejstvo, da je na trgu toliko zanimanja za to, velikokrat pomeni, da sam trg, podjetja, industrijski sektori bolj strateško razmišljajo o tem kot mi. In mi moramo zdaj stopiti prav tako na ta vlak in voditi na tej poti. Vemo, kaj si želimo doseči v našem gospodarstvu in kam si želimo iti. Ne gre za tehnični, strokovni ali znanstveni izziv, niti ne finančni izziv, ampak gre za izziv, v obliki politične volje in regulative. Zato menim, da je potrebna boljša regulativa, ki jo moramo dobro uporabiti, zato da bomo pripravljali in sprejemali boljše zakonodajne okte, akte za vse dele, deležnike, za nevladne organizacije, za podjetje, tako da bo zakonodaja ustrezala temu prehodu v krožno gospodarstvo zeleni posli so del tega. S Karlosom Muedasom smo sprožili kar nekaj projektov prejšnji teden, tudi na nizozemskem v zadnjih nekaj dneh. Financiral jih je EFRO. In pri nas na komisiji, pa tudi za vas v Evropskem parlamentu, je to precejšen izziv, saj to zadeva vse ravni vlade. To je del globalnega pristopa na generalnih direktoratih. Potem je treba to narediti na evropski ravni, na nacionalni ravni in seveda pa tudi na lokalni ravni. Ne moremo izvajati politike ravnanja z odpadki, če ni sodelovanja lokalne ravni. Tako da se strinjam z gospodom Gerbrandjem.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 na vaše vprašanje ne morem kar takoj odgovoriti, tako da se bom na to še vrnil. Prisluhnil sem vam, ne vem, ali bom uspel realizirati to, kar ste povedali, ampak bom videl, kaj lahko naredimo za to, da stvari pospešimo, da bomo šli lahko vsi skupaj v isto smer. Mislim, da sem se dotaknil vprašanja endokrinih motilcev in upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Hvala lepa. Zdaj pa lahko začnemo z drugim krogom vprašanj. Gospod Belet. Dank, eh, voorzitter. Eh, eh, goedemiddag. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljeni, gospod podpredsednik. Prav ste povedali, da je krožno gospodarstvo politično vprašanje in je zelo pomembno ob okoljskih in geopolitičnih vprašanjih. Situacija je zdaj taka, da polovica odpadkov na lokalni ravni se odlaga na odlagališčih. In obstaja tveganje in skušnjava, da se sežiga odpadke, namesto da se jih odlaga na deponije in zato pride do sežigalnic. Ampak vseeno moramo razmišljati dolgoročno in zmanjšati količine odpadkov. Odpadki so surovine, tako da odpadki niso nujno odpadki. Na ta način bi lahko spodbudili poslovne modele in spodbude za razvoj zmogljivosti, za ustvarjanje in proizvodnjo energije iz odpadkov. Naše ambicije bi morale biti tem, da bi rekli, odpadki niso odpadki, ne smejo se, ne sme se, se žigati, ampak jih je treba reciklirati. Ne smemo se osredotočiti, bi se morali na kogeneracijo generacijo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 v zadnjem mesecu, v zadnjem letu med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. Naj, po, naj ponazorim to na primerih. Sami ste rekli, da ne želite popravljati nečeta, nečesa, kar ni razbito, kar ni pokvarjeno. In zdaj sami to počnete. Enako velja tudi za direktivo o habitatih ptic. Številna sporočila po elektronski pošti sem dobil za predloge seznamov, verjetno ste tudi vi to dobili, saj večina jih je prišla, se jih je večina prišla prav iz vaše države. Tako da je težko videti, kako generalni direktorat in vi predlaga uvrstitev najbolj ogroženih vrst na ta seznam, po drugi strani pa tudi domače živali oziroma hišne, hišne ljubljenčke. Komisija ne spoštuje niti dveh najmočnejših političnih skupin, po drugi strani pa pravite, da gre za politično vprašanje. Pri endokrinih motilcih je bilo zdaj že parkrat omenjeno in nikakor si vas ne želim označiti za laži, lažnivca, ampak mogoče so vas narobe obvestili, kakšna je opredelitev endokrinih motilcev. Saj je opredelitev komisije je veliko šipkejša kot opredelitev Združenih narodov oziroma SZO-ja kako najbolje sodelujemo pri zapletenih vprašanjih, kako naj spostavimo nove, nove komunikacijske kanale med Evropsko komisijo in parlamentom. Zaradi nove horizontalne strukture je zdaj to teže. Lahko se predstavljate, da imamo kar nekaj podpredsednikov v generalnih direktoratih in potem ne vemo, na koga naj se dejansko obrnemo. Kakšen bi bil vaš predlog, kako najbolje komuniciramo um, z Evropsko komisijo? Včasih nam je to nejasno. Uh, Hvala lepa, zdaj pa gospod Tolbat. You, by, hvala. In hvala, gospod Timmermans, da ste se udeležili tega sestanka. Čisto slučajno, pred nekaj tedni sem prebral poročilo o evropskem javnemu, javnem posvetovanju o tako imenovanem fitness checku. In številke so me presenetile. 552 tisoč ljudi je odgovorilo na vprašalnik v tej raziskavi, ampak od tega pol milijona odgovorov, jih je 520 tisoč prišlo na avtomatizirano platformo, na kateri so odgovorili samo na dve, tri vprašanji. Samo 2 do 3 odstotki, 16 tisoč in nekaj udeležencev v razpravi se je spustilo v podrobnosti tega, kar ste spraševali. Ta vzorec me moti. Enak vzorec vidimo tudi pri javnem posvetovanju o TTIP. Družbeno javno razpravo želite publicizirati in avtomatizirati in ta tehnologija me res moti. tudi zato, ker jo financirate delno tudi iz vašega generalnega direktorata Envi. Prav zanima me vaš odgovor v zvezi s tem. Uh, Slišal sem izjavo, ne pa tudi vprašanja. Torej imate javno posvetovanje, ki je na nek način izkrivljeno zaradi samodejnih avtomatskih odgovorov. Tu ne gre za družbeno ali javno razpravo. Prav zanima me vaš odgovor o tem, kako vi presojate ta sistem. Um, Hvala lepa. Se upravičujem, da sem zamenil vrstni red, gospa Gerling. Hvala. Zanima me, kakšen je vaš odnos do vedno večje uporabe postopka komitologije. Mi smo bili proti nekaterim izvedbenim aktom, naprimer GSO-ji in drugi, in pri tovrstnih izvedbenih aktih je vloga komisije jasna. Ko stalni odbor pripravi mnenje, lahko komisija sprejme izvedbeni akt. Pri GSO-jih e je trajalo to zelo dolgo. To sem z, z obžalovanjem ugotavljala. In na ta način je prišlo do zamud, do zaostankov. Vem, da se je komisija prizadevala za to, da bi to odpravila, ampak vseeno vidimo, da to ne funkcionira najbolje. Vedno več je tega, teh ugovorov tudi pri drugih zadevah. Vse to pa je politično motivirano. Glede na razsodbo sodišča, komisija ni izpolnila svojih pravnih zavez. Imamo pa tudi sklep ombudsmana za slabo upravljanje zaradi prekomernih zamud in vaši predlogi za boljšo regulativo. Kako predlagate, da bi sprostili te kanale? Kakšni so vaše predlogi? Hvala. Zdaj pa gospod Ek. Danke, Herr <clears throat> Hvala. Gospod podpredsednik, Timmermans. Želel bi spregovoriti o temi odpadne hrane in sicer v povezavi z kružnim gospodarstvom. Pred kratkim objavljeno poročilo o svetovni prehrani je ugotovilo, da ni bilo dovolj narejeno za to, da bi se borili proti problemu svetovne lakote. Vsaj polovica držav se sooča ali s podhranjenostjo ali pa z prekomerno debelostjo svojega prebivalstva. In prehrambena situacija lahko privede do ogroženega javnega zdravja. Reforma evropske kmetijske politike se mi tukaj zdi ključnega pomena. Eh, zato tako bi tudi lažje dosegli razvojne cilje za leto 2030. Namreč to, kako se evropejci hranimo in kako proizvajamo naša živila, neposredno vpliva na globalno varno oskrbo s prehrano in pa na trajnostno uporabo naravnih virov. Moje vprašanje je gospod Tibermans v povezavi z eh, odpadno hrano. Ali bo komisija v smislu boljše zakonodaje že kdaj predložila kakšen uh, konkreten predlog za to, da bi uh, reformirali to nerazumno, neekonomsko kmetijsko politiko, zato da bomo dosegli cilje za leto 2030 in ali bo komisija imela dovolj poguma, da bo model prekomernega eh, proizvajanja, pridelovanja spremenila v model trajnostnega kmetijstva, tako da bomo končali s tem nesmiselnim eh, metanjem stran hrane. Thank you. Hvala lepa. Gospod Javor. Ja, hvala, gospod predsednik in hvala, gospod podpredsednik komisije. Dovolite, da se dotaknem treh vprašanj. Prvi dve se nanašata na pripravljalno delo, ki ga je izvajala, izvajala prejšnja komisija pod komisarjem Potočnikom. Kom, dokument komisije o dostopu do pravosodja je podlaga za udeležbo javnosti pri okoljevarstvenih odločitvah in to prispeva k trajnostnemu gospodarstvu, trajnostni Evropi. To pa je potrebno tudi za izvajanje Arhuške konvencije, da se zagotovi ustrezen dostop do pravosodja za državljanje EU. Moje vprašanje pa je naslednje. Ali se nova komisija namerava vrniti na vprašanje, ki je bilo spravljeno v predal potem, ko je nastopila delo nova komisija? Kako in kdaj lahko pričakujemo pobudo nove komisije glede dostopa do pravosodja? Drugo vprašanje je podobne narave. Kabinet komisarja Potočnika je pripravil dokument komisije o okoljskih inšpekcijah poleg nevladnih organizacij in aktivnosti državljanov igrajo pomembno vlogo pri izvajanju obstoječe okoljevarstvene zakonodaje Evropske unije. Okoljske inšpekcije so zdaj v pristojnosti držav članic, ampak obstajajo velike razlike med državami članicami in včasih Te pomenijo velike težave pri izvajanju evropske zakonodaje. Ali lahko pričakujemo, da bo nova komisija po dveh letih se vrnila na okoljsko inšpekcijo? In še zadnje vprašanje glede direktive o habitatih za ptice. Menim, da je bilo veliko že povedanega in imam samo eno vprašanje. Ali nam lahko poveste, kdaj točno, torej rok, dokdaj bo komisija pripravila študijo o tem. Ali lahko pričakujemo, da bo komisija začela z izvedemenim akcijskim načrtom za to direktivo? To je problem s temi direktivami. Hvala. Stinger. Zdaj pa gospa Kostinger. Ja, Hvala lepa gospod predsedujoči, gospod predsednik komisije. Tudi sama bi želela spregovoriti o temi boljše zakonodaje, tudi v povezavi Nature 2000. Toliko je primerov iz držav članic, kjer lahko opazujemo, da bi fleksibilnejša ureditev tukaj imela smisel. Dobro bi bilo, če bi ta držav ni pristop k naturi 2000 spremenili in eh, nobenega razloga za to ni, da ne bi tega naredili. Eh, direktive lahko tudi prilagodimo, če je to potrebno. Naj vam dam konkreten primer iz moje regije. Pri nas imamo veliko pobudo posameznikov, ki so si zastavili cilj, da bi spet naselili um, domačo avtohtono postrv, dokler ni um, nam prekrižal načrt nek ribiški načrt uh, iz Nature 2000 in potem smo morali spet odstraniti to postoru. Uh, ja, uh, lahko se smejete, ampak tukaj je pač tako, da se države lahko uprejo, lahko rečejo, uh, ja, Brusel je kriv, uh, domači prebivalci so potem razočarani in svet je vsega kriv Brusel. Uh, No, uh, gre tukaj za nek konkreten primer. Uh, dobro, ne gre za to, da ne bi več eh, skušali sprejemati določenih ukrepov, recimo gre za monokulture in tako naprej, ampak obstajajo primeri iz realnosti, iz realnega življenja, ker bi to bilo smiselno. In pa še pravice lastnikov. Lahko vam rečem, če je še vedno. Um, smiselno, da v da goz, določene gostove vključimo v Natura 2000, potem je temu zato tako, ker tam živijo ljudje, ki se vedno pazijo na to, da bodo ti gozdovi vzdržni in trajnostni. V državnih upravah eh, je vedno vse skupaj odvisno od političnih sestav. Eh, in eh, tukaj se spet ustvarjajo frustracije prebivalcev. Posamezni kmetje so Eh, ponekod živeli od prodaje lesa, niso posekali velikih površin, gost so eh, negovali in potem so se kar naenkrat našli v območju Natura 2000 in tega več niso mogli početi. In tu se spet vsak sklicuje, sklicuje na evropsko zakonodajo in spet se ustvarjajo frustracije če bi eh, lastniki zemljišč imeli tukaj vse določeno ulogo, če bi se z njimi pogovorili, preden se, preden se odločimo za določene ukrepe, potem bi oni tudi prej sprejemali to strategijo. No, toliko o konkretnih primerjih, vsi želimo izboljšati situacijo, vi imate to možnost in to priložnost se sedaj treba izkoristiti. Hvala, zdaj pa gospod Parnjo. Euh, Hvala lepa, Hvala, gospod prvi podpredsednik, da ste prišli na to razpravo. Res mi je všeč to, kar ste povedali o krožnem gospodarstvu. To je zelo pomembna točka, če naj se borimo proti podnebnim spremembam in če si želimo varovati okolje. Jutri ob 10.15 bomo imeli sestanek eh, s komisarjem za zdravje in danes dopolne predstavil zakonodajni svežnjen o endokrinih motilcih. In zvesti imamo vprašanje. Ta seznam endokrinih motilcev ni vključen v priloge, če se ne motim, kot je to danes predstavil komisar na kolegiju. Ampak v tej dvorani oziroma zgora, v zgornji dvorani, mislim, da smo več, večkrat slišali gospod prvi podpredsednik, oziroma večkrat ste sprejeli ta angažma, da boste še pred poletjem omogočili objavo endokrinih motilcev. Tako da me zanima, če bi lahko potrdili ali ovrgli to, kar sem ravno kar povedal v zvezi s tem, da ta seznam ni v prilogah. Na to vrstna izmenjava mnen pa tudi priložnost, da obravnavamo teme, ki niso tako aktualne kot glifosati, uh, endokrini motilci in tako naprej. Obstaja ena tema, ki me zelo zanima. Transparentnost. Mislim, da to zanima tudi vas, pač, kakšne so, pač, so razmerje moči glede transparentnosti med komisijo in lobisti. Trenutno pripravljate tudi, pripravljate tudi reformo registra o transparentnosti. Ampak, veste, imamo tudi Evropsko medijatorko, ki je ugotovila, da Evropska komisija ne spoštuje svojih obveznosti na področju transparentnosti zlasti, kar zadeva odnose z in tobačno industrijo. Povedala je, da bi morala Evropska komisija oporočati o vseh sestankih s predstavniki tobačne industrije, razen Generalne direkcije za zdravje in zaščito potrošnikov ampak eh, tega komisija o vseh, vseh sestankih ni um, poročala. Komisija pa je, oziroma Evropska unija pa je podpisala tudi uh, konvencijo za boj za transparentnost, zato mora poročati o vseh sestankih, ki se odvijajo med komisijo in tobačno industrijo. V svojih priporočilih je medijatorka tudi se zauzela za to, da bi komisija na spletu objavila vse sestanke s predstavniki tobačne industrije. V okviru reforme registra transparentnosti me zanima, če nameravate karkoli spremeniti v zvezi s tem. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Vitema. Hvala lepa. Imam vprašanje glede postopka za odobritve fitofarmacijskih sredstev. Veliko institucionalnih zamud vidimo tukaj. Najnovejši primer je primer Lifostata. Tu bi bil potreben demokratičen proces, kot je predviden v uredbi. Ampak države članice, ki morajo soodločati o tem, ne želijo ali ne zmorejo doseči dogovora in zato mora iti to nazaj na sodišče. Svet ne sprejema ustrezne odgovornosti in zato se mora komisija odločiti sama in zaradi tega prevzame tudi breme krivde nase. Kako komisija gleda na to situacijo in kaj nameravate narediti za to, da razrešite vsa ta, vse te zamude, do katerih prihaja kakšne pa so, kakšni pa so odpadki kot rezultat krožnega gospodarstva? Hvala lepa. Zdaj pa. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Če se sestanem za skupinami iz nizozemske in če jim pripovedujem o krožnem gospodarstvu, potem se vedno na to odzovejo zelo pozitivno ne glede na to, ali gre za podjetja ali za državljane. To je vedno zelo. To je vedno razveseli, da je to pomembna točka na dnevnem redu Evropske unije in tudi vi ste lahko ponosni na to. Ampak tukaj še vedno obstajajo določeni problemi. Ehm, namreč ehm, tukaj so pomembna predvsem majhna in srednja velika podjetja in uh, njih je treba obveščati o tem. Gre za trajnostna delovna mesta. Tukaj bi se morali še bolj pogovoriti o tem. In pa še nekaj besed v zvezi z sektorjem odpadkov. Če si ogledam vprašanje nizozemske in krožnega gospodarstva. To zajema samo en odstotek vseh odpadkov. Če si ogledamo recimo vrtnarski sektor ali pa kmetijski sektor, eh, je tukaj seveda veliko dobrih idej, ki jih je pa treba še izvajati in pogosto se vse skupaj nekako zatakne. In eh, še nekaj tukaj pomembno. Med posameznimi regijami obstajajo velike razlike. Ne moremo vseh držav in vseh regij ureči v isti koš. E, vi ste rekli, da želite razmišljati v rešitve usmerjeno, potem tudi kolegeca iz Avstrije je govorila o tem, tudi gospod Demesmaker je govoril o tem. Sedaj e, se obračam tudi na komisijo, Če ne želite, da bi nas sedaj preplavila elektronska pošta, potem moramo konkretno ukrepati. No in sedaj gledam tudi gospoda Gerbrandija. Ne gre samo za kmete na nizozemskem, gre za kmete iz cele Evrope, pa tudi za nizozemske kmete. projecten en hebben te maken met de vleermuizen. Die... Nekateri nizozemci se ne morejo več recimo voziti po klesarskih stezah, ker tam živi nek poseben zaščiteni črv. Saj to je res že nesmisel. In potem imamo tam tudi zaščiteno območje, eh, kjer naletijo kmetje na probleme, ker ne morejo več odstranjevati tega zaščitenega črva. Skratka, tega se je treba lotiti na konkreten način. Nekateri kmetje že eh, desetletja is, delajo na isti lokaciji in potem eh, kar naenkrat več ne morejo opravljati svoje delo, zato ker se je nek manjši košček njihovega ozemlja Eh, znašel med območji Nature 2000, potem več tega zemljišča ne morejo obdelovati na enak način. Skratka, tukaj ne gre za potrebo po spremembi direktive, gre za to, da potrebujemo nekaj konkretnih rešitev. Hvala lepa. Gospoda Kaputa ni v dvorani, gospa je Alasender. Eh, Hvala. Tudi jaz sem želela povdariti ta pomen svežnja krožnega gospodarstva. V Španiji so socialisti začeli z eh, ločevanjem odpadkov in tako naprej. In eh, to je bil pravzaprav zagon za poslovanja in razvoja, prav tako pa je to pomemben element državljanske vzgoje. Tako da v tem smislu je ta svežen izredno pomemben gre za spremembe od dizajna do recikliranja, tudi z vidika industrije je to pomembno. Skratka, mi smo tukaj dobro zadeli in čestitam vam, na voljo smo vam za nadaljno podporo. Eh, nadalje sem želela spregovoriti o naslednji zadevi. V določenih lokacijah, kjer eh, apoyo de, de los colegas, eh, tanto de medio ambiente. Je prihajalo do ukrepov recikliranja, smo eh, pripravili tudi predloge industrijskih rešitev. Moramo opozarjati na to, kje obstajajo hudi problemi onesnaževanja. Dobro, to v glavnem eh, te lokacije, kjer prihaja do teh problemov, so znana. Treba je sedaj preiti na del iskanja tehnoloških rešitev, eh, pri tem preučiti tudi vsa potrebna tveganja. Skratka, pri tem bi nam lahko tudi vi pomagali. In, eh, no, eh, kot vidite, tukaj želimo ehm, sprejemati velike količine zakonodaje, zatakne pa se pri implementaciji. No in vi ste si zadali kot prednostno nalogo boljšo zakonodajo. Eh, eh, skratka, mi pa se soočamo predvsem z tem, da ponekod ni problem zakonodaja, ampak njeno izvajanje. Pri eh, stopni izvajanja, pa parlament enostavno nima ustrezne uloge. Eh, uh, to vlogo je prevzela komisija. Ampak niti parlamentu in niti komisiji ne uspe doseči napredka na področju implementacije. Na koncu so nacionalne vlade tiste, ki počno, kar se jim zahoče. Skratka, mislim, da bi potrebovali neko skupno mesto, dobro implementacija se razlikuje od sektorja do sektorja, ampak lahko bi recimo poskrbeli za medparlamentarna srečanja z nacionalnimi parlamenti, bodi si formalnimi ali neformalnimi, ko pridajo poslanci iz nacionalnih držav, razpravljajo, ampak na koncu ne pridajo do nekih pomembnih rezultatov. Skratka, mislim, da bi morali nameniti neko posebno vlogo tukaj tudi parlamentu in potem bi lahko skupaj za komisijo nadzva, eh, nadzorovali izvajanje zakonodaje, ki jo sprejemamo. Eh, sedaj mi eh, sprejemamo zakonodajo, komisija bi morala skrbeti za implementacijo, za izvajanje, ampak vedno to ne deluje najbolje. Potem še zadnja točka. Eh, no, podobno sem uh, omenila tudi gospodu Katajninu, ko nas je obiskal v eh, Štrasburu. Uh, tiste države, ki smo uh, v finančnih težavah, nismo uspele izvajati tako imenovanega zlatega pravila. Uh, problemi obstajajo zlasti na ravni bank in eh, če želimo, gre torej za EFSI, za Evropski eh, načrt za strateške naložbe. Skratka, sedaj na drugi stopnji nam ne uspe vsega skupaj ustrezno zagnati. Eh, ko gre za banke, je minister Montero odločil, da, ni, da tukaj ni možno ničesa spremeniti, zato prihaja do blokade projektov, ker preprosto ni ustreznega financiranja. Zato me zanima, če bi lahko tukaj priskočili na pomoč komisarju Katajninu, tako da bomo lahko poskrbeli za izvajanje zlatega pravila na nacionalni in pa regionalni ravni. Hvala lepa. Sedaj pa še gospa Kadenbach. Herzliches Dankeschön. Hvala lepa, gospod podpredsednik komisije, hvala lepa za potrpljenje. Sama bi izpostavila dve zadevi, ki smo jih danes uh, že večkrat slišali. Ena je refit. Eh, dobro je bilo, uh, ko ste rekli, da zakonodaje, s katero ni nič narobe, ni treba popravljati. Tukaj se z vami popolnoma strinjam. Raziskave so marsikaj potrdile, da določene direktive dobro delujejo. In če želimo ohraniti pravno gotovost v državah članicah, bi bilo treba zastaviti nek končni rok, kdaj boste pri predstavili vaše končne delovne dokumente. In pa drugič, z veseljem sem slišala tudi to, da se zauzemate za zaščito biotske raznovrstnosti. Ehm, tako da tukaj pričakujem tudi vaše predloge o tem, kako bi lahko ukrepali na tem področju. In pa še v vaši funkciji prvega podpredsednika, prvega podpredsednika predsednika komisije, sprejmate številne ukrepe, za katere potrebujete soglasje kolegija. Tako da bi bilo dobro, eh, da bi to, za kar se zauzemate pri kružnem gospodarstvu, torej upetost eh, tega vse evropske politike, dobro bi bilo, da bi to upoštevali tudi pri členu 168 zdravje v vseh evropskih politikah, kaj ti zdi se mi, da je trajnostno zdravstvenega sistema in zdravstveni sistem sam v tem trenutku nekoliko potisnjen ob stran. Hvala lepa za ta dolg seznam vprašanj. Sedaj pa dajmo besedo komisarju. Hvala, skušal bom odgovoriti na vsa vprašanja. Vnaprej se Opravičujem, če bom morda kakšno, kakšen odgovor izpustil. Gospod Belet, v zvezi z odpadki. Ja, to je eden izmed naših največjih izzivov, kako bi lahko razvili trajnostno politiko, tako da bomo po eni strani ustvarjali manj odpadkov in drugič, da bodo tisti odpadki, ki nastanejo, obravnavani na tak način, da to ne bo škodilo okolju. Ehm, ni dobro, da imamo preveč odlagališč. Ehm, iz svoje lastne države pa vem, da če ne načrtuješ dolgoročno, če preveč investiraš v sežigalnice, potem tudi te ustvarjajo povpraševanje in to ni trajnostno. Tako da mislim, da moramo državam članicam pomagati razviti nek celostni pristop k obravnavanju odpadkov. To je povezano tudi z ekodizajnom in z drugimi um, področji. Tako da v prvi vrsti sploh ne pride do odpadkov. Um, sežiganje odpadkov. Uh, to je kompleksen problem. Dobro, vsi se strinjamo glede tega, da želimo se znebiti odlegališč. Naslednji korak bi, po mojem mnenju, moralo biti omejevanje sežiganja odpadkov na absolutni minimum. To seveda ne pomeni, da sežiganja več ne bomo potrebovali. Tudi pri krožnem gospodarstvu se na nek način komponente, ki ste jih uporabili dvakrat, trikrat, štirikrat, um, znajdejo na koncu svojega življenjskega cikla in potem bo morda še vedno potrebno sežiganje, vendar pa bi to morda potem uh, moralo biti trajnostno. Tako jaz gledam na to. Uh, tukaj bo potrebno še nekaj več razprav z državami članicami. Tukaj niso vsi na isti stopni. Nekatere države članice imajo še vedno več kot 50 odstotkov eh, odlagališč, ko gre za obravnavo odpadkov. Nekatere izmed držav, recimo Estonija, so se v nekaj letih od 70 odstotkov so znižale odlagališč, količino odlegališč na 10 odstotkov. In eh, tukaj gre tudi za vprašanje, kako lahko napravimo odpadke za nekaj eh, donosnega. V držav članicah opažam, da so podjetniki, ki se ukvarjajo z eh, upravo um, odpadkov, tukaj ne govorim o sopranovih, ampak o tistih, ki se res Eh, ukvarjajo s tem, so sedaj začeli razmišljati drugače. Rekli so, morda pa bi lahko ustvarili dobiček iz odpadkov. Oni vedo, eh, kako ravnati za odpadki, sedaj pa, na, sedaj pa iščejo načine, kako bi lahko s tem morda zaslužili. In mi poznamo te odgovore. Uh, Tako da tukaj lahko združimo ljudi, ki imajo izkušnje. Ni treba, da jim rečemo, to, kar ste počeli do sedaj, je vse narobe. Ne, lahko jim pomagamo, eh, da bodo prišli na to fazo, ko bodo odpadke obravnavali kot, nek, kot neko surovino, ki jim lahko prinese tudi dobičke. Ampak res je, da gre tukaj za zelo kompleksen eh, problem. Gre, ne samo za odpadke, ampak tudi za dizajn, za uh, osnovne sorovine. Uh, eh, konkreten primer je recimo tukaj beton. Beton je eden izmed najbolj škodljivih elementov za okolje, ki ga uporabljamo v velikem obsegu po, po vsem svetu. Danes v enem letu uporabimo več betona, eh, kot ga je uporabil rimski imperij v celotnem svojem življenjskem ciklu. Če bi lahko tukaj poskrbeli za spremembo, če bi gradnja postala bolj trajnostna za uporabo betona, pa tudi za uporabo alternativ betonu, potem bi lahko znižali eh, emisije CO2. Tukaj bi lahko naredili velike korake Ampak za to bi pravzaprav morali preobraziti celotno gradbeno industrijo. In meni se zdi to razboljivo, da bi državam članicam pomagali pri tem. Skratka, gospod Belet je rekel, uh, potrebujemo ta celostni pristop, ampak seveda zato nas čaka leto in leto, leta in leta dela. Uh, potem. Uh, direktiva o. Uh, On o živalskih vrtovih tega ne bomo umaknili. Eh, potem endokrini motilci. Tukaj ne želim vplivati na jutrišnjo razpravo s komisarjem Andrew Kajtisom, ampak kriteriji, ki smo jih sprejeli, temelijo na definicijah Z1 z ustreznimi smernicami za agencije. Eh, glede tega, kako naj te, def, um, te um, kriterije izvajajo v praksi. To je v skladu za svetovno trgovinsko organizacijo, ko gre za pesticide, za biocide. Uh, skratka, tu ne morem povedati kaj več podrobnosti. Če želite več podrobnosti, vam predlagam, da o tem poprašate mojega kolega komisarja Andreja Kajtisa. Javna posvetovanja. Oprostite, pozabil sem vaše ime. Ja, razumem vas. Ko sem se prvič srečal z instrumentom javnega posvetovanja, sem rekel, oh, pa se to slišiš vedno ena in isto. Ampak potem sem ugotovil, da če si vse skupaj ogledaš pobliže, pogosto naletiš na ljudi, ki. Uh, se z veliko vnemo ukvarjajo z določenim področjem, ampak tega ne znajo najbolje eh, izraziti, potem se združijo z eh, drugimi, ki so dejavni v tem sektorju in potem dobro, morda dobiš vedno ena in ista sporočila, ampak ponavljajoča se sporočila ne pomenijo, da ti ljudje niso zelo angažirani na tem področju. In lahko vam priznam, ja, jaz sem imel popolnoma enak učinek, kot da gre za neke mm, samodejne odgovore, ampak zatem se pogosto skriva oseba, mm, ki angažirano stoji za tem mnenjem. Tako da ne bi zavrgel inštrumenta javnega posvetovanja samo zato, ker včasih pride do ponavljanj. Jaz sem svojo skepso odprl pravil na ta način, da sem ljudi povprašal, zakaj to želijo in pogosto je odgovor ta, eh, tako pač čutim, jaz verjamem v delo te organizacije, želim jih podpreti, to je zame zelo pomembno in zato želim, da komisija ve, da eh, so to moje občutki. Če želimo Eh, demokratizirati naše države, če bodo ljudje recimo gledali odaje, kot je, kot je Britanija ima talent in bodo lahko svoje mnenje izražili samo s pritiskom na gum, potem bo to spodbudilo njegovo, eh, njihovo razmišljanje o demokraciji. Videli bodo, da lahko sodelujejo, da jih lahko slišijo. Tako da jaz se gledam na to kot na nek pozitivni uh, element. Tako da to um, lahko prispeva k demokratični legitimnosti. Še komitologija. To je res zelo fascinantno vprašanje, ki se dotika politike, pogodb, ko sem bil minister, sem se soočil z temo GSO-jev. Od 28 držav članic, 27 jim ni bilo to všeč, ampak smo se skupaj urejali preko komitologije, niso mogli narediti ničesar, razen če bi dobili razne znanstvene dokaze in tako naprej. In potem pride do uh, tekmovanja med političnimi odločitvami in znanstvenimi dognanji in to je vedno slabo. Ali se bomo odločali na podlagi znanstvenih dokazov, potem te odločitve sprejmemo, v skladu s tem ukrepamo, ali pa bomo rekli, ne, želimo politično odločitve, ampak potem je pač treba spremeniti pravila. To, kar se sedaj dogaja, pa je to, kar je opisal tudi gospod Hojtema. Eh, države članice ne vedo, eh, kaj bi naredile, obstaja nek notranji konflikt in odziv vodstva je to, da se pač urzdržijo svojega mnenja in komisija nažalost nima tega privilegija, da bi rekla, ja, če vi nočete prevzeti politične odgovornosti, pa ne potiskajte nam v roke. Nažalost, te možnosti nimamo. Je pa res, da bomo slej kot prej morali razmisliti o tem, ali je takšen način sprejemanja odločitev smiseln. Nimam nekega odgovora za vas. Opozarjam samo na problem. Zakaj nimam odgovora? Zato, ker bi za to potrebovali države članice. Če želijo države članice, gre tukaj za golo politiko, potem dobro, naj spremejo odločitve v svetu. Če želijo, da pa je treba vse skupaj um, utemeljiti na znanstvenih dognanjih, potem naj to ne mešajo politike. Seveda moramo previdno izbirati teme, kje, uh, kjer bomo odločitve prepuščali znanosti, kajti to se lahko na koncu obrne tudi proti tebi. Skratka, danes vam tukaj ne morem ponuditi končnega odgovora govora. Kar se tiče Roundupa, glifosatov, pesticidov, komisar Andrukaitis nas je prejšnji teden obvestil, da bo vse skupaj prepustil pritožbenemu odboru, da se bo sestal 25. junija. Mi bomo skušali sprejeti takšno odločitev, da bo zagotavljala kar najvišjo stopnjo zaščite zdravja in okolja kakor to od nas zahteva evropska zakonodaja, ki seveda temeli tudi na znanstvenih podatkih, ki jih imamo na voljo. In dobro, to je spet primer uh, teme, ki je popolnoma spolitizirana. Uh, znanstvene ugotovitve so sprejete samo, če so v skladu z politično sodbo in če niso v skladu s politično sodbo, niso več znanstvene. In to so ravno situacije, ki se jim moramo izogniti. Še odpadki v hrani. Tu nam nekoliko pomaga dejstvo, da so se te teme lotili tudi nacionalni parlamenti s pobudo o zelenem kartonu. In jaz bi želel nadaljevati delo v zvezi s tem, kaj ti. To se mi zdi eh, dobro. Razumeti moramo, kje izgubljamo hrano, koliko, zakaj. V prihodnosti bomo zaradi demografskega razvoja imeli velike težave pri um, svetovnem prehranevanju. Zato, se, zato bo tukaj treba ukrepati. Uh, imeti moramo način merjanja količine odpadkov v hrani v Evropski uniji in vsi akteri v verigi oskrbe s prehrano morajo nadzorovati odpadke. Tukaj potrebujemo tako države članice, kako tudi industrijo, potrebujemo platformo, kjer bomo združili akterje z držav članic, institucij, z industrije. Skratka, in vse skupaj mora temeljiti na trdnih dokazih. In vse skupaj treba uskladiti tudi za globalnimi prizadevanji. dostop do pravice. Ja, tu je šlo za dosje iz eh, časa komisarja Potočnika. Um, no, eh, tukaj nameravamo predložiti predlog. Gre za dostop do sod Evropskega sodišča. Eh, pripravimo pregled sodb sodišča, ko gre za vprašanje zagotavljanja skladnosti. Um, to temo se ukvarjamo skupaj z državami članicami že nekaj let eh, v delovnih skupinah in dobro bi bilo, če bi tudi vi lahko podali svoje pripombe in predloge o tem, kako bi lahko se skupaj uredili še boljše. Lahko mi to pošljete tudi v pisni obliki. ne bom vam eh, povedal, kakšni so časovni roki. Če bom uh, zastavil rok, ki bo prekratek, bom uh, imel probleme. Če bo časovni rok predolg, potem uh, se nihče ne bo premaknil. E, tukaj mi pač morate pustiti določen vzvod. Želim pa ukrepati hitro. Ne bom pa zastavljal rokov. To bo samo zakompliciralo moje življenje. In tudi ne bomo prišli do željenih rezultatov. Potem še habitati in ptiči. Tukaj je treba rešiti naslednje. Pogosto nas države članice krivijo za to, kar same počno. To je dejstvo. In zato sem jaz previden pri dopuščanju prevelike stopnje fleksibilnosti. Bi pa si želel več preglednosti, lahko za to uporabimo nov medinstitucionalni sporazum o uh, preglednosti. Uh, Eh, kajti res sem sit tega, da eh, nas v Bruslu krivijo za to, kar države članice zamočijo v svojih lastnih državah. Gospod Parnjo o endokrinih motilcih. Analiza pa. Seznam je ocenil učinka, ki je bil objavljen danes, tako da si lahko pogledate to oceno učinka. Gre za študijo, ne pa uradni dokument. Zato smo EFSO prosili, da izvede screening, to je lepa beseda tudi v francoščini, vseh substanc, ki bi znale biti endokrini motilci. Transparentnost in eh, tobačna industrija. Glede tega pa se ne morem strinjati z ombudsmankom. Eh, mislim, da vsi dobro poznate, kakšen je naš pristop eh, glede generalnih direktorjev in glede članov kabinetov. Generalna direkcija za zdravje pa je sprejela unilateralno stališče, ki velja samo za to generalno direkcijo. Zdaj pa ombudsman pravi, da bi morali ta pristop ene generalne direkcije razširiti na celotno komisijo sam, sem kontaktiral tudi ombudsmanko in a, prosil za analizo, ali je to zares potrebno oziroma preveliko breme, glede na rezultat, ki ga lahko dosežemo. Zlasti je relevantno tudi to, da so stiki za tobačno industrijo zelo, zelo redki za druge generalne direkcije, tako da je malce pretirano, da bi isti režim veljal za celotno komisijo. Na ta način sem tudi odgovoril na njeno stališče. Dobro, glede endokrinih motilcev sem že povedal stališče. Glede mladih, na to se zres želim osredotočiti. FC je uspešen v tistih državah, kjer so lokalne banke skupaj z Evropsko, Evropsko investicijsko banko in pa organizacijami podjetnikov dobro povezani. veliko večji je ta učinek vzvoda. Ne samo 1 proti 15, ampak 1 proti 23 v teh državah. Zakaj? Zato, ker veliko um, majhnih in srednje velikih podjetnikov izkoristi to priložnost. Uh, videl sem zelo mlade podjetnike, včeraj na nizozemskem, ki so našli sklade preko EFRA, zdaj pa smo jim povedali, naj si pogledajo tudi za priložnosti v EFSIO. To je odlična uh, Različen primer investicij grejo pogosto v velika podjetna, podjetja za EFSI-om, pa so se zadeve spremenile in bodočnost mislim, da se nahaja prav v rokah teh podjetij MSP-jev. Samo pogledajte si obnovljive vere energije, varne hiše in tako naprej vse, vsi ti projekti so projekti, ki niso nekako obsežni in zato potrebujete me se pravi. Če želite, da EFSI postane uspešen, morajo naši mladi podjetniki postani, postati bolj povezani tudi s tem um, skladom. In Karlos Moeda se je spustil razno to temo. Glede zdravja. Tu lahko eh, potrdim, da je zdravje v vseh politikah naše vodilno načelo. Strinja se, kako pomembno je načelo trajnosti. Uh, zdravstvenih sistemov. Eh, glede trajnosti še nekaj. Ogromno negotovosti v naših družbah nastane tudi zato, ker se ljudje bojijo. Bojijo se zato, ker mislijo, da se bo ošibil njihov dostop do zdravnikov in zdravil zaradi demografskih trendov in tako naprej. Če želimo zagotoviti, da bi naši socialni sistemi in zdravstveni sistemi uh, izpolnili pričakovanja naših državljanov, moramo nasloviti vprašanje eh, trajnosti in vzdržnosti. Mislim, da želijo evropejci živeti tako in sam bom vsekakor poskušal se potruditi pač po naših močeh v tej smeri. Glede EFSI-ja in krožnega gospodarstva sem že odgovoril, prav tako pa lahko gospe Kadenbach potrdim, da danes Od mene pač roka ne boste dobili. Najlepša hvala za vaše potrpljenje. Se upravičujem, ker sem tako dolgo odgovarjal na vaša vprašanja. Being... Najlepša hvala, ker ste danes prišli na naš odbor. Hvala, ker ste odgovorili na, naša, na vsa naša vprašanja. Mislim, da lahko s tem tudi zaključimo zasedanje našega odbora. Za danes se vidimo jutri zjutraj. Najlepša hvala vsem in najlepša hvala še enkrat podpredsedniku Timmermansu, prvemu podpredsedniku, eh, ker ste se nam pridružili in odgovorili na vsa naša vprašanja.